zapisnik seje včerajšnjega dne in pa sprejeta besedila so na razpolago. Želel bi vprašati, če ima kdo kakšno pripombo v zvezi s tem. Ugovorov vidim, da jih ni. To pomeni, da je zapisnik sprejet.